za sprejeto. Po, v sredo bom po 68. členu poslovnika skupaj, skupaj s predsednikom sveta podpisal dva pravna akta, ki sta bila sprejeta po rednem zakonodajnem postopku in eh, objavili bomo naslova teh dveh pravnih aktov v zapisniku tega zasedanja. Sedaj pa sledi sprejetje dnevnega.